sesja zawieszona w dniu jedenaście lutego dwa tysiące Zasedanje smo prekinili 11. februarja 2010, sedaj to zasedanje nadaljujemo. Tudi v prisotnosti predsednika Evropskega sveta, gospodina Hermana van Rompuja, ki je prvič na plenarnem zasedanju. Čestitamo vam in vas toplo pozdravljamo, gospod predsednik. Uh, Očitno potrebujemo kakih 15 minut, da se vse uredi v dvorani, potem pa bomo začeli z razpravo. Dobrodošlico želim izraziti tudi gospodu predsedniku Barozi. V preteklih petih letih je za vas postalo že nekaj običajnega, da sedite tule. Za vas ni to nič novega. Dame in gospodje, dve stvari za začetek. Najprej vas moram z obžalovanjem obvestiti, da je v nezgodi Klaudija Kandago iz generalnega direktorata za komunikacijo preminula. Od decembra 2008 je delala za naš parlament in v našem imenu želim izraziti iskreno sožalje vsem članom njene družine. Druga tragedija v zadnjih dneh pa so poplave na Madejri. Te poplave so največje od leta 1993. Več kot 30 ljudi je umrlo v teh poplavah. Naše misli so v zadnjih dneh sorodniki in žrtvami. Lepo prosim, da vsi ustanete za minuto tišine. dziękuję państwu. Kala. Teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas Sedaj pa, če dovolite, želimo naši sredini uljudno pozdraviti goste iz Belorusije. Gospa Angelika Boris, predsedujuča Uniji Poljakov v Belorusiji in gospod Milinkjevič, ki je dobitnik nagrade Saharov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 Žal se Belorusija ponovno pojavlja na naslovnicah tiska. In sicer zaradi zatiranja nevladnih organizacij. Evropski parlament bo obsodil vse režime, ki zatirajo demokratično organizacijo samo zato, ker niso enakega mnenja. Zapisnik zasedanja. In dokumenti z dne 11. februarja so bili razdeljeni. So kakšne pripombe, če ne, je zapisnik potrjen. Niniejsze informuje, że rad by was tudi obvestil, da po pisni izjavi 54 glede oziroma ki sta jo vložili Elizabeth Lynn in gospa Sidonija Jedrževska. 24. februarja je večina poslancev v tem parlamentu podprla to izjavo, zato bomo v skladu s četrtim odstavkom člena 123.